Uh, bomo začeli čakamo še na nekaj kolegov ampak danes je prvi dan in včasih v ponedeljek nismo vsi tu no zelo sem vesela da se nam je danes pridružil gospod eh, komisar Avrompolus torej to je vaš eh, prvi obisk našega odbora. Dobrodošli. Hvala, da ste se nam pridružili. In če dovolite, bomo samo obdelali nekaj eh, kratkih točk dnevnega reda, preden bomo začeli. Sedaj pa bom nadaljevala v italijanščini. Primo punto, eh, saluto notamente kolegi e le kolege e vor ricordare che... Torej, eh, najprej lepo pozdravljam kolege in kolegice. In uh, najprej bi začeli z povratnimi informacijami v zvezi z trialogom na temo digitalnega notranjega trga. Torej, če se strinjate, bomo o tem govorili jutri. V tem primeru lahko spremimo dnevni red, kakršen je in kar takoj damo besedo komisarju. Dobro. Ali ima kdo kakšno pripombo glede zapisnikov sej? Če ne, lahko to sprememo. In na to imamo še sporočila predsednice, torej eh, imamo tolmačenje v vse jezike. In eh, to se tudi prenaša po spletu. Jutri bomo obiskali agencijo, torej zapustili bomo parlament ob enih in eh, končali bomo ob sedemnajstih in eh, prevoz bo organizirali. Torej, preden damo besedo gospodu komisarju, me je kolega Lezos prosil za pravico do besede dve minuti φορά μου έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή. Hvala lepa za besedo. V preteklosti smo imeli priložnost slišati v tem odboru povezavo med kulturo in demokracijo. V antični Grčiji imamo besede, ki so temu zelo blizu. Torej, če imamo polis, kjer državljani izvajo politiko, potem eh, je rezultat kultura, politismus v Grčiji. Torej vse te besede so eh, zelo tesno povezane. Torej ne moremo imeti politike brez eh, državljanov in njihove aktivne udeležbe. Torej vsaj v grškem jeziku je kultura zelo tesno povezana z demokracijo. In to pravim zakaj? Zato, ker, kot sem povedal že na plenarnem zasedanju, in to bi rad tudi ob tej priložnosti počrtal, je nek znan rimljan rekel Hannibal Anteportas. In eh, sedaj bi tu povedal isto. Vemo, da se pritisk na Grčijo eh, povečuje. Grško ljudstvo se je že odločilo, torej ne želi posojil, ne želi posojilodajalcev, ampak eh, ti še vedno nadaljujejo s, s tem, kar pač želijo. Zato sem prosil za besedo. Gospod Avramopoulos, eh, res eh, ne gre za to da bi želel vaše mnenje torej ste prijatelj dolgo se že poznava in ne bom izkoriščal priložnosti da ste tu torej lahko bova kasneje spregovorila o priseljevanju in tako dalje ampak želel bi povedati naslednje če odbor spoštuje kulturo potem mora tudi to spoštovati hvala ja torej moramo se osredotočiti na naš dnevni red ne na, ne na agendo evropskega parlamenta torej um, zato predlagam, da nadaljujemo z delom. Evropa mora pokazati solidarnost, seveda obstajajo pravila, ampak tudi solidarnost je pomembna. Ne bomo šli sedaj v podrobnosti glede tega vprašanja. Sedaj bi želela še formalno pozdraviti komisarja Avramopolusa. Kot veste, je odgovoren za migracije, notranje zadeve in državljanstvo. In eh, ta tema je razlog za naše današnje srečanje. Komisar, eh, torej to je program, ki je za nas zelo pomemben. Morda to ni najpomembnejši iz proračunskega vidika, vendar za nas je to zelo pomembno, zato ker eh, je to ustvarilo zelo veliko udeležbo državljanov, pa tudi mreže državljanov dejavnosti, v šolah in tako dalje. Torej ni dovolj govora o socialni Evropi, ampak eh, pomembno je, da okrepimo identiteto državljanov, ne samo evropskih državljanov, temveč eh, tudi drugih, eh, ki živijo v Evropi. Zelo zanimivo bo prisluhniti tudi vašim mnenjem v zvezi z tem vprašanjem. Torej, gospod komisar, vemo, da je bila ta pristojnost prej del eh, kulture, vemo tudi, zakaj je prišlo do teh eh, sprememb, ampak eh, ne želimo, da bi se tu naša mnenja razhajala. V zadnjem parlamentarnem obdobju smo doživeli zelo dramatične eh, posege v proračun, 14 odstotkov, skoraj 30 milijonov. Manj sredstev imamo sedaj na voljo in eh, tu imamo celo vrsto programov, vključno z diseminacijo rezultatov, ki so zelo pomembni in treba je videti tudi, kaj smo lahko dosegli s temi programi in zato ste si tudi vi prizadevali. Uh, zanima me, če je dejansko prišlo do kakšnih rezultatov teh eh, prizadevanj za večjo transparentnost. Veliko združen se pritožuje, češ da je eh, težko priti, težko pridobiti dostop do teh eh, twinning programov, naprimer v šolah in tako dalje. Torej, zahvaljujem se vam za vaše prizadevanja. Vem, da ste imeli eh, težek sestanek v Luksemburgu. Vem tudi, da si prizadevate za solidarnost. In eh, to uh, glede vprašanja, ki je tudi kulturi zelo blizu, torej integracija eh, priseljencev je zelo tesno povezana tudi s kulturo, s šolo, z izobraževanjem in tako dalje. Torej, na to temo bomo mi pripravili tudi poročilo, se pravi kulturna raznolikost, dialoge in vloga izobraževanje. Tu imamo različne modele, različne pristope. Torej, trenutno eh, smo soočeni z urgentno situacijo, ampak eh, vprašanje integracije se prav tako postavlja. In upam, da bomo lahko izmenjali mnenja z vami glede tega zelo pomembnega vprašanja. Sedaj vam dajem besedo za deset minut, na to bom odprla razpravo. Upam, da se nam da bodo tudi drugi kolegi lahko pridružili. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne skrbite, ne bom nadaljeval v italijanščini. To je vse, kar sem imel namen povedati v italijanščini spoštovani poslanci torej naj povem da sem zelo vesel da sem danes lahko tu in da končno lahko spregovorim pred odborom za kulturo in izobraževanje torej naj se vam najprej osebno zahvalim torej gospe predsedujoči Silviji Kosti za to zelo prijazno povabilo kot je bilo že prej rečeno sva se pred nedavnim v Rimu srečala in eh, tudi izmenjala mnenja. Torej, eh, srečanje v Rimu je bilo zelo eh, težko, in, ampak to ni nikakor povezano z današnjim sestankom tu. Torej, sam sem želel, da bi do tega prišlo prej, ampak kot veste, je bilo zelo težko. Ni nemškega tolmačenja, nemškega tolmačenja ni. Slišite? Dobro. No, kot sem rekel, sva oba želela organizirati to srečanje prej, ampak eh, to žal ni bilo mogoče in zato vas prosim za razumevanje torej zelo, zelo veliko obveznosti smo imeli vsi se zavedati tega, kar se dogaja na področju migracij in pa varnosti v teh tednih. Torej v zadnjih mesecih se je bilo treba odzvati na te grozne dogodke, ki so pretresli Evropo. Teroristični napadi v Parizu in v Kopenhagnu in pa kriza, v sredozemlju je zahtevala takojšnji odziv komisije. Torej, vse, kar sem pravkar omenil, je imelo tudi zelo neposreden vpliv na evropske državljane. Evropskim državljanom ni vseeno za njihove temeljne pravice, želijo jih uživati in to v varni družbi. Državljani ne morejo sprejeti, da ljudje, ki potrebujejo zaščito, umirajo v sredozemlju in tvegajo svoje življenja. Torej, v odziv na te izzive in torej v odziv na zaskrbljenost evropskih državljanov sem pripravil odgovor komisije, Evropsko agendo na področju varnosti in pa priseljevanja. Torej, ko sem že to omenil, želim biti jasen torej za evropske državljane je to eno izmed najpomembnejših vprašanj. In zaradi vseh nedavnih dogodkov to postaja naša prednostna naloga, ena izmed glavnih prednostnih nalog. Torej, treba se je vrniti na sam začetek teh sanj, ki so omogočile izgradno Evrope. Torej, v tem trenutku se zdi, da je vse postavljeno pod vprašanje pravice evropskih državljanov predstavljajo isto vsebino, ki omogoča tako uh, uspeh eh, kot uh, samo vsebino Evropske unije. Torej tisti, ki kritizirajo evropski projekt in njegove rezultate. Med njimi naj omenim Schengen, pravica do prostega gibanja, ki je zame zelo pomembna kajti sam, kot nekateri med vami veste, sem član tiste generacije, ki so potrebovali zelo veliko vizumov v potnem listu za prečkanje meja, ki za današnjo mladino sploh ne obstaja. Ne, ne bomo se vrnili v tedni. Torej, danes imamo tako ksenofobne, rasistične, antisemitske drže, ki vodijo v kriminalna in teroristična dejanja. Torej, kako se lahko odzovemo, kako lahko spremenimo razumevanje teh dogodkov in kako lahko pozitivno ukrepamo. To so vprašanja. Torej, En pozitiven vidik eh, tega programa je Evropa za državljane projekt in to je tudi v moje pristojnosti. Torej, vsebina tega programa je zelo pomembna za nas, eh, torej ne samo v okviru samega programa, temveč tudi na drugih eh, področjih, kjer je komisija dejavna. Zato sem zelo zadovoljen, da imam danes priložnost, da z vami razpravljam o tem in da tudi predstavim moje stališče in pa še zlasti, da prisluhnim vašim pripombam. Čeprav je program Evropa za državljane morda predstavlja majhen del proračuna, pa je zelo pomembna z vidika vsebine, torej vključuje uh, Eh, evropske dejavnosti in pa civilne akcije, ki bodo imele dolgoročne učinke. Gre za evropske programe in pobude, ki se osredotočajo na eh, zgodovinsko memorijo, na interkulturni dialog, na solidarnost eh, in tako dalje. Tu gre tudi za prostovoljne dejavnosti na evropski ravni in za angažma celotne družbe. Naj vam podam samo nekaj primerov iz lanskega leta. V Franciji je projekt z naslovom Uspeh vzpostavil mrežo mladih državljanov, ki izhajajo iz različnih um, nacionalnih uh, in uh, drugih um, zlasti težavnih eh, sosesk eh, in ki eh, pripadajo različnim izvorom. In namen je bil, da se promovira temeljne vrednote Evropske unije. Torej v tem kontekstu je šlo za, ne samo za razmislek, temveč tudi za civilno udeležbo evropskih državljanov in ne državljanov, v civilnem življenju, za multikulturalizem, za eh, masovne medije in za transparentnost inštitucij. Tu so bili organizirana srečanja na nacionalni in pa na evropski ravni s osebami, ki so dejavne in ki se odločajo. Veste, da smo organizirali tudi razmislek v zvezi z nacističnim sežiganjem knjig. In to so bili projekti v štirih eh, državah, v Bolgariji, Romuniji, Sloveniji in Nemčiji. Torej, namen je bil ta, da se vključi lokalne skupnosti, državljane, deležnike in druge, da organizirajo in razpravljajo o svobodi govora o Evropi in pa o evropskih vrednotah. Sedaj, če si pogledamo širše, leta 2014 je ta program Evropa za državljane sofinanciral 412 eh, projektov iz 31 eh, držav in za en milijon državljanov. Torej, tu je šlo za dejavnosti, za mreže mest, projektov civilne družbe in projektov torej, evropskih eh, držav, pa tudi za organizacijo nepovratnih sredstev za eh, projekte civilne družbe. In kar je še pomembnejše, te projekte vodijo ljudje, ki so svoje življenje uh, namenili dejavnemu, dejavni udeležbi državljanov. In državljani tu dejavno razvijajo evropsko idejo, promovirajo vrednoto skupnega, skupne izgradne Evropske unije. Torej, ta program preden je eh, postal odgovornost eh, komisarja za migracije. migracije se je že moral odzvati na javno razpravo in zaskrbljenost eh, civilne družbe in državljanov, zato ker je, imamo tu ta bottom-up uh, pristop. Torej državljani imajo priložnost, da izrazijo svoje zaskrbljenosti. In že sedaj imamo nekaj projektov, ki so osredotočeni naprimer na uh, Eh, gospodarsko krizo in socialne učinke na eh, migracije in tako dalje. Prepričan sem, da moramo dati nov zagon eh, temu programu Evropa za državljane. In res je, storiti moramo več. Veste, da imamo redne civilne dialoge z uh, glavnimi evropskimi organizacijami in think tanki. Uh, ki so vključeni v to pobudo. In v tem smislu naj omenil, da v tem trenutku, torej usporedno z našim sestankom, imamo socialna združenja, ki so vključena v to pobudo in pa službe komisije imajo prvi sestanek eh, letos eh, in na tem sestanku bodo izmenjali mnenja glede prednostnih nalog za 2016. Istočasno me zelo zanimajo tudi vaše ideje in predlogi. To bo eh, zelo dragoceno za pripravo našega delovnega programa za 2016. Ta program bomo predložili posvetovalnemu odboru konec septembra, zato da bo sprejet pred koncem leta. Spoštovani prijatelji, ko govorimo o državljanstvu, pogosto govorimo o državljanstvu Evropske unije in pa pravicam, ki jih imajo vsi evropski državljani na podlagi pogodb. Evropsko državljanstvo pomeni veliko pomembnih, dragocenih eh, pravic, se pravi pravico do prostega gibanja znotraj EU, pravico do sodelovanja na občinskih in evropskih volitvah in pa zaščito pred eh, diskriminacijo. Gre tudi za ozaveščanje za okrepitev državljanstva in to so glavni cilji komisije. Prihodne leto bo komisija predstavila tretje poročilo o evropskem državljanstvu. To poročilo je trenutno v pripravi in sicer um, to vodi kolegica komisarka Vera Jurova. In njegov namen je, da se oceni napredek pri uresničevanju koncepta evropskega državljanstva v vsakdanjem življenju državljanom. Torej, kar se tiče teh programov Evropa za državljane, sem v prvem koraku prosil svoje službe, da identificirajo vse možnosti za komplementarnost med eh, tem programom in pa drugimi evropskimi politikami. Spoštovani člani odbora za kulturo, zame je evropsko državljanstvo ta uh, deljen občutek pripadanja državi vrednot, ki rečemo Evropa. To je bilo res eh, najbolj, to je bil najbolj pomemben razlog tudi za to, da smo razvijali Evropo in to je razlog tudi za unijo, ki naj se razvija vedno tesneje. Torej, zelo sem ponosen na to, da sem odgovoren za ta program in upam, da bomo imeli redne dialoge z vašim odborom. Torej, še enkrat se vam zahvaljujem za povabilo in veselim se že plodne izmenjave mnenj in pa konstruktivnega sodelovanja v prihodnosti na tem zelo pomembnem področju, torej, ki bo, tako, bo imelo tako pomemben vpliv na našo skupno državo Evropo. Hvala lepa, spoštovani eh, komisar. Odlično je, da ste povezali politični razvoj in pa program eh, Evropa za državljane. To je za nas zelo pomembno. Seveda nas eh, zanimajo kulturna vprašanja, ampak tudi izobraževanje in druge druga povezana področja, naprimer mediji in tako dalje. Mediji so pogosto v tem kontekstu prikazani kot nek negativen fenomen in konflikti so včasih neustrezno prikazani ali celo napačno prikazani. Vsekakor pa to ni nekaj, kar v medijih. Uh, prikazujejo na pozitiven način. Torej, veseli me, da ste o tem spregovorili. Rekli ste, da je to pomemben program, da zan potrebujemo tudi ustrezen proračun in trenutno tega denarja ni dovolj. Kmalu bo poročevalec tudi povedal, kaj si on misli o teh eh, prednostnih nalogah. Vsekakor je zelo pomembno, da se v ta program ulaga. Torej, gospod Feraja želi besedo, še drugi. Hvala lepa, gospod komisar, da ste si danes vzeli čas in prišli v naš odbor za kulturo. Menim, da govorimo o zelo pomembnem programu Evropa, Evropa za državljane. V kulturnem odboru eh, nismo razumeli, zakaj eh, je komisija znižala sredstva. Eh, na kratek rok potem so sredstva znižale še države članice. Pri nas to ni naletelo na razumevanje, kajti po našem mnenju je to eden redkih programov, s katerim lahko državljani neposredno dosežejo tisto, kar menijo, da je bistveno za evropsko razmišljanje in razumevanje lahko bi si prihranili čas uh, za vse krize, ki uh, se dogajajo v Evropi. Menim, da uh, smo čas porabili na robe in uh, zato upam, da si bomo vsi po najboljših močeh prizadevali, tudi komisija in ponovno premislili o tem, eh, kako bi lahko spet oživili ta program. Imam vprašanje za komisijo. Seveda lahko pride do pomankljivega upravljanja, eh, ampak eh, potrebujemo kar nekaj dodatnih sredstev za ta program. Potrebujemo uh, Eh, povratne informacije. Eh, Dosti krat ugotavljamo, da gre za ogromno birokratsko obremenitev, zlasti za tiste, ki izvajo tak eh, program in pa projekte v okviru programa Evropa za državljane. Za večine, ki se upravno ukvarjajo s tem programom, je to precejšna upravna obremenitev, skoraj da bi potrebovali še dodatne svetovalce. Eh, zato je eh, zelo težko, kadar imamo manjša partnerstva. Eh, vedno moramo imeti petčlansko partnerstvo. Manjše organizacije si takih stvari dan danes sploh več ne morejo privoščiti. Ali menite, da je potrebno, da spet razmislimo o tem, da del proračuna spet nameni, namenimo manjšim partnerstvom? Kaj je tega, mi rebe? Ja, dank. Petra Kamerevert, hvala lepa. Hvala lepa tudi komisarju, da si je danes vzel čas, eh, da se lahko pogovarjamo o tem. Načeloma se lahko eh, popolnoma strinjam s tem, kar je povedala kolegica pred menoj. Težko smo razumeli, kar se je dogajalo s programom. Program je imel že prej malo denarja, uh, zdaj pa uh, se je potem uh, še precej črtalo okrog uh, 200 tisoč milijonov za uh, šest let za 28 držav članic. To, res, uh, to so res omejena sredstva. Tako se lahko tudi sama priključim že postavljenemu uh, vprašanju, kako bi lahko iz tega uh, dobili neke uh, večje svetilnike oziroma uh, vodilne, tisti, ki so vidni. Gre za to, da se ljudje v Evropi približajo da se združujejo, ampak zato ne potrebujemo samo velikih vidnih projektov, temveč lahko to poteka prudi, tudi prek manjših projektov. Tudi veliki projekti, torej ti veliki svetilniki so pomembni, ampak ne izključno. Kaj ti tudi manjše organizacije se lahko o, z velikimi prizadevanji lotijo pomembnih vprašanj in eh, lahko izvršujejo projekte, ki sledijo smernicam. Tako da se poraja, poraja vprašanje, ali komisija razmišlja v to smer, da bi smernice programa na podlagi izkušenj iz preteklih let eh, spet preučila oziroma predelala, da bi stvari nekoliko olajšala, poenostavila v okviru programa in pa njegovega postopka in na koncu še vprašanje ali morajo to vedno biti samo uh, veliki svetilniki veliki projekti ali ne bi to lahko bili tudi manjši projekti ki potekajo lokalno, ampak uh, če gre to v velikem sodelovanju, je lahko učinek zelo, lahko zelo velik. Potem pa je tukaj še drugo vprašanje, ali vidite možnosti, da bi lahko tudi iz drugih programov, ki jih imamo v Evropski uniji, uh, specifično spodbolili projekte, eh, ki podpirajo mm, evropsko državljanstvo. Tako da bi vdihnili življenje eh, s pomočjo drugih programov oziroma drugih projektov. Eh, ta manjkajoči denar bi torej lahko kompenzirali in ga mm, dobili z drugih koncev. Mislim, da še tako je rejnica, ne vedo manj. Eh, kolega Trupel. Ja, hvala lepa. Kolegica Trupel, hvala lepa komisarju za govor. Vsi smo prepričani, da je program Evropa za državljane pomemben, po drugi strani pa se soočamo tudi z veliko težavami in kritikami. Vemo, da je prišlo do zmanjšanja proračuna po našem mnenju eh, je bila to neumna poteza, kaj ti smo včasih govorimo o večjem sodelovanju državljanov, o povezovanju, o novih projektov, projektih. Zato uh, je moje prvo vprašanje naslednje, ali ste pripravljeni poiskati nove možnosti, da v tem obdobju povečamo sredstva za program Evropa za državljane. Ali ste tudi pripravljeni na to, da bomo v naslednjem eh, finančnem okviru nekoliko bolj pritisnili in eh, temu eh, programu zagotovili več vidnosti, več proračuna. Veliko ljudi, ki so se prijavili za program, je bilo zavrnjenih. Bilo je zanimanje za izvajanje projektov, ampak vemo, da je vedno več projektov takih, Eh, ki so zavrnjeni. In to ni dobra reklama za Evropsko unijo, kajti mnogo ljudi dobiva vtis, da eh, niso zanimivi za Evropsko unijo, da njihova prizadevanja niso eh, ustrezna za izgradnjo skupne evropske ideje. Potem pa imam še eno vprašanje, ki se nanaša na dejstvo, da očitno, ko imamo projekte sodelovanja, ki so geografsko oddaljeni, eh, ne sprejemamo prav radi. Financirani so bolj projekti, ki so si geografsko blizu. Eh, mi pa bi želeli, da eh, bi bolje delovali tudi tisti projekti, kjer je geografska razdalja večja, torej čezmejne projekte. Mogoče bi lahko uveli tudi sistem bonusov za više stroške potovanj, tako da bi omogočili tudi eh, projekte iz različnih držav, kjer so geografske eh, razdalje večje. Tukaj ne gre samo za vprašanje severa in juga in vzhoda in zahoda, potrebujemo več opcij. Mogoče je bolje, da zberemo par vprašanj, recimo tri vprašanja in eh, potem komisar odgovori, potem pa sledi naslednji sklop treh vprašanj. Izvolite, gospod komisar. Vedel sem, da bo, odgova da bo moral odgovarjati na takšna vprašanja. No, ampak skupna točka vaših vprašanj je bila povezana s denarjem, s proračunom. Niste edini, ki se pritožujete v zvezi eh, s uh, sredstvi Evropske unije. Naj vas spomnim na nekaj. Kadar govorimo o proračunu, je to nekaj, kar je tudi v vaših rokah, kajti vi ste so zakonodajalci. Tako da se moramo strinjati o nečem, povezati se moramo danes. E, predlagal bom nekaj predlogov, vi jih boste pa podprli in to bi bil opremljiv primer, kako lahko sodelujemo. Rečeno je bilo, da moramo biti sposobni promovirati vse te programe v očeh ljudi. Kako ljudje torej vidijo inštitucije. In to je pomembno. Trenutno uh, so prednost dobile druge stvari. Ampak, verjetno razumete, kaj ti tudi sami si prizadevate za te vrednote. Če se želimo premakniti naprej in se povezovati, glede pravih vrednot. Se moramo spomniti, da smo mi tisti, ki smo se po drugi svetovni vojni odločili, da ustvarimo Evropsko unijo, da gremo nazaj k koreninam. Kanal je torej ustvarjen in zdaj je treba spodbuditi evropsko zavest, potem pa moramo uh, začeti graditi Evropo od spodaj navzgor. Torej, da, denar je potreben, tukaj je odgovor pozitiven in to vsekakor podpiram, verjamemo to stvar, uh, blizu je naši politični filozofiji glede prihodnosti Evrope. Potem druga stvar, upravno breme. Evropska komisija vzpostavlja kontaktne točke Evrope za državljane. So, te so odgovorne eh, za zagotavljanje ciljno usmerjenega, učinkovitega razširjanja praktičnih informacij eh, o izvajanju, o dejavnostih, o priložnostih. Izvršna agencija, ki je odgovorna za izvajanje Eh, tega programa za Evropo je EACA in ta je vzpostavila model sistema upravljanja, ki naj bi omogočil gladko upravljanje na terenu. Kot vidite, prizadevamo si, da bi stvari poenostavili. No, potem pa še vprašanje v zvezi z majhnimi projekti in partnerstvi za majhne projekte. Eh, ti so za nas zelo pomembni. Torej, eh, niso pomembni samo veliki projekti. Zdaj pa dam besedo kolegu Karlsonu. Then... Kam je šel? Potem pa gospod Maura, izvolite. Eh, mm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, eh, strinjam se z tem, kar je povedal gospod komisar in tudi zahvaljujem se mu ob tej priliki, da se nam je pridružil. Torej, omenjena je bila možna zveza med tem parlamentom in komisijo in sicer naj povem, da bomo takšno pobudo v celoti podprli seveda pa bomo vse konkretne predloge, ki bi jih eh, želeli predložiti, tudi zelo podrobno preučili. Kot so povedali kolegi že prej, tudi sam zelo dobro poznam ta program Evropa za državljane, kajti leta 2013 sem bil poročevalec na to temo. In potem, ko sem se pogovarjal z deležniki in pa osebe, osebami, ki so bile tudi udeležene pri pripravi tega poročila, naj povem, da nekatere države članice te unije nimajo popolnoma nobenega projekta znotraj tega programa, kar se mi zdi neverjetno. Glede na to, da smo sedaj v kontekstu zelo resne krize, Torej, tu gre za krizo zaupanja v Evropsko unijo in v tem kontekstu imamo države, ki nimajo nobenega projekta znotraj tega programa. Morda gospod komisar lahko to pojasni, ampak sprašujem se, ali gre za to, da ljudje ne pričakujejo uspeha pri svojih vlogah. Ali je to razlog, zakaj ljudje sploh ne pre, pripravijo vlog za projekte znotraj tega programa, ker itak nima nobenega upanja, da bodo uspešni. Gospod komisar in pa tudi moji kolegi so to omenili. Ali si lahko privoščimo glede na to, kako malo proračunskih sredstev imamo na voljo, da podpiramo vse to vrstne pobude. Gospod komisar, mene bi zelo zanimalo, kakšne so konkretni predlogi za to, kajti verjetno bo veliko projektov ustreznih, ki bo izpolnevalo pogoje. Grazie. No, Allora, eh, grazie collega Maura e collega Gleso. Hvala, gospod Maura, gospod Glesos. Ja, hvala. Lepo, da smo tukaj videli, eh, da je prišel komisar, ki je tako pristojen za veliko pomembnih tem. Uh, To je pomembno. Torej. Sedaj pa se zastavlja tole vprašanje. Evropa državljanov. Ali je to nekaj, o čimer ne bi se da razpravljali? Ampak se sprašujem, ali se tukaj igramo samo z besedami, ali Evropa dejansko pripada svojim državljanom, ali pa bi raje rekli, da pripada naprimer NATO oziroma Eh, nekaterim bolj komercialnim vidikom, ki se sedaj pripravljamo. Eh, pripravljajo. Kajti Evropa očitno ni avtonomna, ni neodvisna. V antični Grči je bila Evropa nekaj fantastičnega, kajti Evropa je bila nasprotje Kiklopa. Torej, Kiklop, dobro poznate to besedo, Kiklop uh, je beseda sestavljena iz dveh besed. Uh, krok in pa gledati v grščini. Torej, to pomeni, da uh, smo gledali stvari na enodimenzionalni način v tem kontekstu, ampak Evropa pa je bila ravno obratno. Torej, v antični uh, grščini je bila tudi to sestavna beseda, ampak uh, je bila pa to multinacionalna in multitenska um, zasnova najprej pomeni gibati in potem um, videti. Torej, uh, kiklop je zelo omejen, gleda vase omejeno, Evropa pa gleda navzven, široko. To je zelo pomembno. Vsi pravijo sedaj, ja sedaj ne želijo, um, naprimer ti in drugi državljani, da drugi spremajo odločitve. Ampak gledajte, še nekaj drugega je tukaj zelo pomembno, kajti um, seveda drugi ne smejo odločati o naši usodi. Uh, To je eno. Ampak poleg tega pa mi moramo imeti možnost, da odločamo o svoji usodi. Tako da to delamo v tistih središčih, kjer se to dejansko počne. In zato se potem zastavlja tole vprašanje. Ali uh, se to v Evropi dejansko dogaja ali ne? Mislim, da ne. Vsaj po mojem mnenju ne. Uh, zato, gospod komisar, uh, zato dobro veste, kako je s tem. Vsi dobro veste, uh, kaj se danes dogaja in kaj misli gospod Juncker. Juncker očitno želi, da um, so mu vsi podrejeni in pa s tem podrejeni ameriškemu kapitalizmu uh, oziroma upnikom tam. Mislim, da moramo omogočiti to, da evropski državljani bolj pogosto sodelujo v centrih, kjer se dejansko sprejema odločitve. Potem pa še glede migracije. Gledajte, ponovno v antični grščini. Uh, smo imeli Zeusa in Zeus uh, ima tudi predelnik Zemius, torej od Zeusa. To pomeni, da ta sprejema tujce, druge in toplo sprejema vse tiste, ki so prišli odkje druge. Torej, Begunca, naprimer, tudi, torej, ali pa tiste, ki želijo azil. Ampak sedaj pa imamo ravno obratno. Sedaj imamo ogromno uh, Eh, priseljencev, ki želijo priti v Evropo, um, iščejo zatočišče tukaj, um, mi pa jih v bistvu zavračamo. Ljudje pa vmes umirajo. Veliko je žrtev, veliko je mrtvih, veliko je tistih, ki želijo priti v Evropo in zahtevajo oziroma prosijo za azil. Države z severa pa obravnavajo te, um, naprimer, migranti, ki potem prehajajo preko Grčije, Španije in pa Italije na način, ki je zelo, zelo negativen. Mi, države z juga, pa ne moremo sami razrešiti vseh teh težav. Sami ne. Jasno je, da eh, še vedno spoštujemo koncept eh, Zeusa, torej Zeus, eh, ki je gostoljuben in vedno sprejema druge, torej migrante v tem primeru. Torej to je še vedno za nas zelo pomembno. Ja, končujem, gospa predsednica. Ja, torej, večkrat ste se že pogovarjali z gospodom komisarjem v preteklosti moramo razrešiti vzroke za te težave in šele potem lahko razrešimo celotno sliko, celoten problem. Če ne bi bilo, na primer, naftnih konfliktov, potem sploh ne bi bilo imigrantov iz teh držav. Če bi prenehali s tem podrejanjem držav, eh, ki so le prej nekdane kolonialne evropske države, sploh ne bi bilo imigrantov sedaj. Zato eh, moramo pogledati, kje so dejanski vzroki za trenutne težave. In res. Prav žal mi je, da mora biti komisar podrejen tem oligarhom, tem celotnim mafiji v komisiji. Hvala, eh, kolega Svidro. Hvala lepa, kolega eh, Glezos. Eh, eh, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli in da ste predstavili svoj govor. Naj vam povem, da sem pripravljena podpreti proračun za Evropo državljanov. Imam kar veliko izkušenj uh, z državljani, skupnostmi, študenti in pa drugimi po Evropi. Tukaj imamo pomemben program, ki se imenuje um, Evropski parlament za mlade. To je zelo zanimiv program. Tu je govor o tem, kako lahko pripravimo program za mlade, za študente. Torej, študenti so pogosto zelo angažirani in želijo zgraditi skupno Evropo. Kolega Glezos, um, pripričana sem v to, da je Evropa tukaj za dolge generacije in bo stala. Glejte, ta program Evropa državljanov je predvsem bolj odprt, bolj razširjen za naslednje generacije, za študente. To mislim, da je prav ali pa bilo prav. Zato res želim podpreti ta program zelo odločno, kajti to je program za mlade, za študente, ki so angažirani in želijo sodelovati pri gradnji Evrope. In to mislim, da je prihodno za nas. To moramo storiti. No, nažalost pa sem tudi pripričana o to, da zaenkrat eh, ta program, o katerem govorimo, ne podpira programa, ki sem ga omenila, torej um, Evropski parlament za mlade. Ta program ni zadosti podprt, po mojem mnenju. Mislim, da bi to lahko spremenili, kajti to je res škoda. In hvala lepa za vašo angažiranost. Grazie e ora la parola a Julie Ward. Julie Ward, izvolite. Hvala lepa. Podpiram vse, kar so pred menoj že povedali kolegi. Zelo vesela sem, ko vidim vašo odprtost, gospod komisar, zlasti. Um, v razmerju do novega okrepljenega odbora. Kljub temu, da nas danes tukaj ni veliko, smo zelo aktivni kot odbor eh, odgovoren za kulturo in izobraževanje. Sama sem osredotočena na otroke, sem tudi so uh, ustanoviteljica mm, skupine za pravice otrok. Mnogi uh, govorimo o pravicah uh, državljanov, zlasti pravicah prihodnih državljanov in njihovi prihodnosti, gre za neposredno udeležbo teh ljudi in eh, mi v tem parlamentu oblikujemo njihovo prihodnost. Najprej me zanima, če lahko to povezavo med eh, vami in nami, torej parlamentom, lahko razširimo tudi na povezavo z mladimi, z otroki. Letos poleti bom eh, z nekaterimi kolegi iz parlamenta sodelovala na tednu dejavnosti za otroke in mlade z celega sveta. To bo potekalo v zadnjem tednu julija v Švici. No, ne pravim, da pridite, ampak morda uh, nam pa lahko pošljete sporočilo, lahko vas prenašamo po Skypu, tako da bodo imeli mladi možnost neposrednega stika z vami. To bi bilo za otroke in mlade uh, Eh, zelo, zelo navdihujoče. O tem se lahko še ločeno pogovoriva kasneje. Imam pa dve vprašanje v zvezi s pomisliki eh, glede pravic mladih in pa migrantov. Prvič, člen 3 odbora Združenih eh, narodov o pravicah otrok. Posod navaja, da je treba v vseh ukrepih, ki zadevajo otroke, ne glede na to, kdo jih izvaja, javne ali zasebne institucije, sodišče, upravni organi, zakonodajni organi, torej v vsakem primeru morajo vse biti v čim boljšem interesu otrok. To je prioriteta. In to velja za vse otroke, migrante, ne glede na migranski status njihovih staršev. Ali bo komisija razvila ukrepe, in ukrepe za zaščito pravic vseh otrokov migrant, migrantov. Torej vseh eh, na katere se to nanaša. Potem pa še pridržanje otrok, to vpliva na njihovo psihično zdravje, če tudi je pridržanje recimo zelo kratkoročno tako eh, Združeni narodi kot Svet Evrope so jasno podarili, da je treba eh, vedno poskrbeti za to, da otroke nikoli ne predržimo. Kako države članice izvajajo eh, ta načela, recimo direktivi o vrnitvi, o vračanju, kako je spoštovanjem pravic otrok to pogledno? Hvala lepa za to zelo pomembno mnenje, Đuli. Besedo dajemo še enkrat Helgi Trupel. Specifično vprašanje še ima. Ja, Eno od mojih vprašanj je ostalo še neodgovorjeno. To je možnost eh, morebitnega sistema bonusov za visoke potne stroške. Prosim, da odgovorite na to. Problem je v tem, da imamo v programu Evropa za državljane pogosto projekte, ki so v bližnjih regijah. Če pa imamo eh, večje geografske razdalje so potem tukaj problemi potnih stroškov. Ali bi lahko uvedli nek bonusni sistem, da bi lahko pokrili tudi ta, te više potne stroške? To je še neodgovoreno vprašanje in prosim, da odgovorite na nj. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo. Um, dobro bi bilo bolje razumeti tako mogoče že zdaj ali pa tudi kasneje, kako bi lahko vzpostavili boljšo povezavo med lokalnimi organi, šolami. Mislim, da bi tukaj lahko postorili še več, ko gre za skupnosti in mesta. To je že nekoliko bolj prezentno, ampak enostavno obstajajo še nekatere točke, nekateri vidiki, ki bi se jih lahko še na kratko omenili. Seveda nimamo dovolj časa, da bi šli uh, v poglobljeno razpravo, ampak dobro bi bilo, če bi komisija spregovorila tudi o tem. Hvala lepa. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Uh, prej sem uh, rekel, da bi želel biti obveščen o tem, kaj se dogaja. Um, ampak na vaše vprašanje težko odgovorim, ker je precej tehnično. Dovolite mi, da stvari preverim in potem konkretno odgovorim. Dobro, z, sprem, eh, pozor, z veliko podor, pozornostjo spremljam tole razpravo. Nekateri ste omenili, da nekatere države članice ne predlagajo projektov. Naj vas spomnim, da mora biti kakovost projekta glavno merilo za izbiro. Med letoma 2007 in 2008 smo imeli pet držav, Francijo, Nemčijo, Italijo, Mačarsko in Polsko, ki so predstavljale 80 odstotkov vseh prijav. Do leta 2013 je bil delež 54 odstotkov deleža Francije, Nemčije in Polske sta se zmanjšala. Deleža Italije in predvsem Mačarske pa sta se precej povečala. Mačarska zdaj prispeva največje število prijav oziroma prošen in to v letih 2013 eh, in 2014. Nekatere države članice torej so imele več projektov, Slovaška, Romunija in Slovenija. Če gremo na sever, Estonija, Latvija, Litva, torej baljske države, te so potrojile število uh, eh, ulog v tem obdobju. Uloge iz Avstrije, Združenega kraljestva, pa so se zmanjšale. Torej lahko vidimo, kakšen je trend v recimo jim bolj izkušenim državam članicam. Nekako se odmikajo od manjših projektov k večjim, širšim, dolgoročnejšim, bolj strukturiranim projektom. Nacionalne kontaktne točke bi nam morale bolje pomagati pri promociji, napovedovanju, obveščanju o programih in upam, da nam bodo države članice zagotovile podatke o kontaktnih točkah. Nacionalna kontaktna točka bo pomagala tudi manjšim projektom, da eh, bodo bolj ustrezali eh, zahtevam programa. Zdaj pa par besed o grščini, da odgovorim kolegu Glezosu tako da vas prosim, da uporabite slušalke. Torej, sicer niso iz iste generacije, ampak dobro veš, da si pravi simbol eh, Grčije za vse nas in ko govoriš, um, te zelo pozorno poslušamo, ampak gledajte, glede par stvari se pa ne strinjam s tabo. Sam sem iz generacije, ki je šla preteklosti na ulice in se je borila za zvezdno Evropo. Torej, zvezdno federalno Evropo. Ko sem bil študent, um, sem to počel. In na neki točki se je zgodilo, da uh, si, smo videli naslednje. Naj vam povem osebno izkušnjo. Ko sem študiral, uh, si moral plačati 150 uh, dolarjev za to, naprimer, da sem šel iz zahoda na vzhod Evrope. Naprimer. No, to sem parkrat naredil in šel sem v um, nekaj manjših hotelov, ne dragih hotelov, ampak uh, na vsak način sem videl Evropo, Evropo san za vse evropske državljane in pa za evropske študente. In potem, ko sem šel nazaj, uh, v Grčijo, se moral spremeniti v svoj potni list, kajti toliko um, žigo je bilo v potnem listu, da mi je zmakalo strani. Danes pa je čisto drugače. Danes pa lahko kar prosto krožimo po Evropi. Zato mislim, da se evropski državljani precej bolje poznajo kot pa v preteklosti in prav zato mislim, da se je zavest o Evropi povečala In mislim, da vedno več evropejcev meni, da je prav, da pripademo Evropi. To mislim, da se dogaja v zadju. Je res, da so se prioritete spremenile, ampak mislim pa, da vendar delamo korake naprej, počasi, ampak delamo pa korake naprej. To pa gotovo je res. Končni cilj mora vedno biti integracija Evrope in sicer zato, da lahko Evropa prevzame svojo vlogo vodilnega globalnega akterja. Evropa se ne sme oddaljiti od svojih državljanov. Se pa tudi s tabo ne strinjam, sploh ne strinjam glede predsednika Junkara. On je zelo dober prijatelj Grčije in mislim, da ga Grki zelo cenijo. Gospod Junker se je zelo potrudil v zadnjih letih za to, da smo vsi skupaj prišli do tega kompromisa, častnega kompromisa. In mislim, da je gospod Junker eden izmed zadnjih velikih evropejcev, ki jih poznamo. Torej, to je eden izmed zadnjih velikih evropejcev um, generacije po drugi svetovni vojni, torej generacije, ki je imela sanje o tem, da se zgradi idealna Evropa. Še enkrat ponavljam, da si simbol ne samo za nas, Grke, ampak tudi za vse druge, uh, vse evropske državljane. Ampak vseeno mislim, da ima vsaka generacija svoje plus en minus oziroma svoje um, misli. In še nekaj. Um, ZDA, to je kot nekakšna druga celina, um, podaljšek, podaljšek Evrope. ZDA so zgradili evropski imigranti in tudi milijone Grkov, Italijanov, drugih evropejcev. Uh, um, je takrat odšlo v Ameriko in oni so v bistvu zgradili ZDA. Zato po mojem mnenju je ravno obratno, kot pa to, kar si ti povedal. Ampak moramo še vedno delati na tem in mislim, da moramo doseči soglasje tako, da uh, pridemo do napredka glede imigracije in pa drugih zadev. Sveda moramo praktično delati, ja, ampak vedno moramo imeti pred očmi predvsem evropske sanje. Dobro veš, Manolis, da te imam zelo rad, ampak včasih pa se dvigne tvoj revol, revolucionarni duh. Um, to je bilo že v preteklosti. Danes pa gledajte, delamo skupaj z Nemci, s čudovitimi ljudmi, ki so zelo, zelo delali v preteklosti in sedaj se borijo v prvih linijah za boljšo prihodnost. To so naši partnerji sedaj in vsi skupaj želimo bolj enotno Evropo s precej boljšo doslednostjo in pa sodelovanjem. Vsi si moramo prizadevati za skupno vizijo. Prav zato, še enkrat ponavljam, da bomo podprli vaš odbor, kajti ravno vaš parlamentarni odbor se ukvarja z nekaterimi stvarmi, ki so izjemno pomembne, to je kultura med drugim. In to je zelo, zelo pomembno. Potem pa še par stvari govorite o evropskih državljanih in pa migrantih in pa o otrocih. Torej vsi, vsi, vsi so otroci. Podpiram uh, vašo pobudo in ja, um, spremam vašo, vaše vabilo, bom tam ali fizično ali pa preko Skypa ali pa kako drugače. Ampak namen, namen pa je, da dosežemo napredek na vsak način. Vaša pobuda je zelo pomembna in tako mislim, da bo to delo bolj humano. Začite otroke med mojimi prednostnimi nalogami. Med predstavitvijo odboru Libe pred devetimi meseci sem se zavezal delu na tem področju in sedaj smo že začeli s tem in smo že dosegli prve rezultate. Če si pogledajo novo agentov glede migracije, potem vidite, da smo ravno velik podarek dali uh, otrokom, migrantom upajmo, da nam bodo države članice pri tem pomagale. Zakaj to pravim? Veliko knjig smo dobili v zadnjih dneh glede vloge komisije ali pa veliko drugih dokumentov ali pa papirjev. In pred nekaj časa um, so me kritizirali, gospod Glezi spravi, kaj pa dela Evropa. Ampak jaz pravim drugače, kaj pa so države naredile. Glede, večkrat sem bil v preteklosti minister, sem prišel v Brusel in sem se zauzemal za nacionalne vrednote ali pa interese. Nisem se zauzemal toliko za evropske ideje. Ampak gledajte, tukaj sem sedaj na drugi strani brega, uh, ampak še vedno sem pa v bistvu v isti državi. Zato vem, kako delujejo države, kakšni so interesi držav in pa tudi sedaj vem, kaj lahko storijo evropske institucije na drugi strani brega. Torej, ali govorimo o parlamentu, komisiji ali pa svetu, kakorkoli že. Gledajte, pristopi so različni. Ampak moramo pokazati to, kako lahko začnemo razmišljati na podoben način skupaj. Pa še nekaj, tukaj sem se nekaj še zapisal. Še nekaj bi rad podaril. Oba programa, ki sem jih prej omenil na začetku, vključujete otroke. Ampak nasplošno bi še nekaj dodal podpiram vključevanje mladih v delo, gre za otroke, pa tudi študente, mladino nasplošno. V zadnjih mesecih sem videl, ne vem, morda je to naša odgovornost, ampak a, moramo poiskati način, kako to rešiti, ampak na vsak način menim, da nažalost um, se mladina distancirala od nas, morda zaradi dogodkov v Evropi, zaradi brezposobnosti, naprimer, ne kažejo zaupanja v Evropo, tako kot smo to videli v preteklosti. Ampak sedaj mislim, da je čas, da to spremenimo in da se jim približamo in pa da jih spomnimo na to, da ta program, torej Evropa za državljane, je zelo, zelo ključen projekt. To je vse z moje strani za enkrat. Razen, če sem kaj pozabil, ne vem, me spomnite, ampak tukaj smo. Če imate še kakšno drugo vprašanje, pa prosim, kar gremo naprej. Želite? So much, uh, ja, hvala pa za to, da ste tukaj. Toliko časa. Pa tudi hvala pa za prejšnjo obljubo, namreč, da boste še uh, poslali tehnične podrobnosti. Te stvari se za nas zelo pomenijo. Sedaj pa ponovno v italijaščini. Rada bi se zahvalila komisarju Avromopolisu, zato da je prišel sem. Mislim, da to lahko povem v imenu vseh kolegov. Osebno moram reči, da še vedno delim sanje o Evropi. Različne generacije sanjajo v različni Evropi. Zato smo tukaj, a ne želimo postati nočna mora, to pa gotovo ne. Želimo, da ljudje vidijo Evropo kot ščit pred eh, zaščito, pred marsičem slabim, kot lakoto ali pa težavami. Zato želimo seveda, da Evropa podpira te pozitivne vrednote, ne pa da jih zanika. Zelo je pomembno, da tukaj govorimo o tem, ne pa samo, da sprejemo reze v te programe. Zato zelo resno sprejemamo vaše zaveze in prav tako se tudi mi zavezujemo in obljubljamo da bomo predlagali nove dvige v proračun za nekatere točke. Bomo vse skozi izpostavljali svoje prioritete in bomo to tudi poslali komisiji. Vemo, da ste se že pohvalili s svetom in pa s kolegi v kolegiju komisarjev s tem v zvezi in eh, na ta način bi lahko skupaj prišli do podobnih prioritet. No, mislim, da bomo v prihodnosti lahko še skupaj sodelovali. Na vsak način lahko rečemo, da je Evropa za državljane zelo pomembna, torej eh, socialno, pravno, izobraževalno gledano, imamo skupne vrednote v Evropi. Zato sem prepričana, da bomo lahko tudi v prihodnosti še govorili o tej temi. Z veseljem sodelujemo z vami ehm, in hvala lepa, da ste prišli torej in hvala lepa vsem kolegom za pripombe in pa za prisotnost. In se vidimo naslednjič. Hvala. colleghi passerei ora al prossimo punto al punto 5 kolegice in kolegi gremo naprej na naslednjo točko peto točko splošni proračun EU za proračunsko leto 2016 ravno sedaj na koncu smo to tudi omenili delo na proračunu se sedaj začenja kot veste 27. maja Evropska komisija ta dokument že predstavila. Leta 2016, kot gotovo veste, bo kulturni odbor imel tri korake pri proračunu. Torej, vse to bomo poslali uh, proračunskemu odboru, ki se pogaja v imenu Evropskega parlamenta. Gospod Fernandez, naj bi prišel sem, ampak bo prišel poznaje. Tudi z njim se bomo pogovorili. On je splošni poročevalec za proračun za 2016. Tudi kolega Žveski se ukvarja s tem mnenjem o imenu našega odbora, zato hvala lepa njemu za to. Jutri bomo glasovali o prvem mnenju izmed treh mnen. To je prva resolucija, kjer dajemo mandat poročevalcu za pogajanja z drugimi institucijami. Resolucija bo potem sprejeta na plenarnem zasedanju julija, potem pa še drugi korak v tem procesu. Julija bomo glasovali o predlogi spremenju glede proračunskih vrstic v tem odboru. Bomo potem videli vse te številke in pa dejstva. Danes pa si bomo pogledali osnutek dokumenta, ki ga je komisija predstavila 27. maja tukaj bomo seveda pogledali izobraževanje, kulturo in pa druge stvari, ki nas najbolj zanimajo. 30. junija je rok za vložitev predlogov sprememb. Ponovadi imamo približno v tem času tudi dodelitev mandata. Ko vemo, kakšni so predlogi sveta, se potem lahko naš pogajalec uh, pogaja tudi svetom, ne pa samo s komisijo. Potem pa naprej še septembra bomo pa imeli tretji korak eh, v tem postopku, takrat bomo pa pripravili svoj prispevek eh, glede proračuna in to bo potem sprejeto oktobra in bomo dodelili končne številke za vsako posamično institucijo. Torej prvič eh, imamo tokrat tudi Junkerjev naložbeni načrt. Mislim, da je prav, da čestitamo kolegom iz odbora za kulturo ki so delali na tem v preteklosti. Kot prvo so uspeli, da je izobraževanje ena izmed prioritet, kot tako tudi industrija in pa kultura. Uh, in to moramo nadaljevati tudi v prihodnosti, torej trdo delo mislim, da je potrebno. Zdaj pa kolega Žojeski, uh, beseda je vaša, prosim. Hvala predsednica. Hvala lepa še enkrat, ker ti predvsej ste mi ponastavili delo. Naj samo potrdim par dejstev. Ja, tukaj gre za tri dokumente, kot ste dejali. Kot prvo, uh, to, o čemer bomo govorili danes in pa glasovali jutri. Uh, tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb. Imamo ja, probleme z roki. Resolucija potem bo veljala za leto 2016. Glede rokov, kot je povedala predsednica, uh, Naj še enkrat ponovim, do 30. junija imamo čas za vložitev predloga sprememb. Julija, 14. Um, julija bomo pa glasovali. To je bilo že potrjeno. No, ampak mnenje odbora za kulturo pa še vedno pripravljamo. Ni še dokončnega roka za pripravo tega mnenja. Tudi to bi rad podaril. Danes bi se rad vsem zahvalil za sodelovanje pri tem predlogu mnenja. Imamo samo 13 predlogov spremem po celoti. Lahko rečem, da smo uspeli vse skupaj urediti v kompromisne predloge sprememb. To je dobro. In tisti, ki so pripravili te predloge, so bili zelo nadušeni nad dobrim sodelovanjem. Torej, vsi so bili zelo konstruktivni in pa so zbližali svoje stališča. Gospa Trupel, uh, in pa drugi kolegi. Rad bi se vam zahvalil za predloge sprememb, enako Majda Gold in pa gospa Sandrova. Vsem bi se rad zahvalil za dobro sodelovanje, kajti mislim, da je slika pred nami zelo dobra. Strinjali smo se glede treh prioritet kot prvo. Kot prvo torej, to, da se podpira program Erasmus, na splošno se strinjamo glede te podpore. Potem naprej, prav tako smo tudi zato, da se podpira in pa krepi program Ustvarjalna Evropa. Potem se vsi strinjamo, tako glede odzivov na ta program, kot tudi glede vsebinskih predlogov in pa kvantitativnih predlogov, torej številk. Pa še tretja zadeva, Evropa za državljane, tudi o tem smo govorili pred par minutami, uh, Za leto 2016 so se številke nekoliko povišale glede na trenutno leto. Zato mislim, da lahko rečemo, da smo kar zadovoljni s tem. Torej smo dosegli določen napredek. Ampak vseeno bi rad povedal tudi to, da Evropska komisija še ni podkrepila teh dejanskih um, dejstev zneski. Zaenkrat še nimam vseh številk na voljo, ampak ko jih bom imel, vam bom to sporočil. Tako kot to izvem. Sedaj pa predlogi sprememb za proračun 2016. Tukaj imamo določene prednostne naloge. Kot prvo imamo nekatere evropske programe, sploh Erasmus, Ustvarjena Evropa in podobno. Te programe moramo oblikovati tako, da bodo imeli zadostna sredstva na voljo. No, ampak ta sredstva pa treba distribuirati tudi časovno, tako da ne bomo prepočasni vsemi zneski glede na napovedi. Predvsem moramo izboljšati komunikacijo v Evropski uniji in pa promocijo dejavnosti v tretjih državah ter pa v državah članicah EU, kjer se zgodi, da nekateri kulturni projekti um, se izvajajo. Sploh Union Plus, naprimer, je takšen projekt. Nasplošno se vsi strinjamo, da je treba podpirati mobilnost mladih, sploh mladih umetnikov in pa ustvarjalcev nasplošno, vseh tistih, ki delajo v kulturi. To lahko počnemo z različnimi kulturnimi projekti. Prav tako smo tudi za to, da se podpira manjše projekte v okviru kulture, kajti ravno ti projekti odražajo kulturno raznolikost v Evropi. Mislim, da je prav, da preučimo tudi financiranje manjših infrastrukturnih projektov. Tukaj se lahko zgodi, da bi se kulturni sektor nasplošno zožil, da bi se financiranje znižalo. Potem pa še časovnica in pa številke. Težko si bomo na hitro pogledali vse te številke Evropske komisije. Tukaj imamo problem, kajti če želimo izpolniti vse roke, moramo delati tudi v soboto ali pa nedeljo. In tukaj me nekaj skrbi glasovali naj bi 14. julija in se mi zdi, da bo to glasovanje še pred pripravljanjem delom in pa pilotni projekti Evropske komisije. In to seveda bo problem. Prav tako pa ima to tudi določene pozitivne plati, kajti lahko se zgodi, da bo naše glasovanje morda potencialno vplivalo na to, kar se je potem na koncu zgodilo v komisiji. Zato mislim, da to lahko ima tudi, kot rečeno, pozitivne posledice. Morda. Sedaj imamo tri skupine, ki pripravljajo to področje. Najprej prva skupina, ta se ukvarja z digitalizacijo ter pa promocijo evropske filmske industrije, potem kot drugo, izobraževanje ter pa mobilnost mladine, sploh v priobalnih območjih ki so blizu meja in potem kot tretje, projekti, ki podpirajo zdrav življenjski slog. Kompromis je, da bi za vsake politične skupine predlagali neka skupna izhodišča. Ne želimo pretirane ekskluzivnosti nekaterih tem. Zato bi morali tukaj doseči kompromis. Pa še nekaj bi rad podaril. Vsi ti projekti so v srednjo liko ali pa manjši, podpirajo naprimer filmske festivale v Evropi in podobno. To niso ravno dragi projekti, so manjši projekti. Ampak je pa res, da predvsej izboljšujejo komunikacijo z naše strani po Evropi. In to je to z moje strani, gospa predsednica in še enkrat bi se rad zahvalil vsem za sodelovanje. Sploh za te kompromisne predloge sprememb bi se sem lepo zahvalil, kajti ravno to bo zelo dobro uh, za vse člane odbora za naprej. Hvala. Hvala lepa za uložen trud. Nimamo ravno veliko časa ampak gledajte, mislim, da je prav, da rečem, da moramo poštevati to, kar ima zapovedati Evropska komisija. Delimo seveda vaše prioritete. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci, vi imate prednost, torej kot prvi. Hvala lepa, gospa predsednica, se strinjam s poročevalcem in hvala lepa pročevalce za zelo dobro analizo. Sveda se zavedamo težav, ki so pred nami, ravno zaradi gospodarske krize v prvi vrsti. Mislim, da morda počasi premakujemo gospodarsko krizo, vse tako se zdi, ampak vseeno pa uh, državljani tega še ne vidijo v praksi. Torej, pozitivni učinki še niso ravno vidni. Zakaj to pravim? Sedaj smo začeli tudi z političnimi cilji, ki so utemeljeni na gospodarskih rezultatih v določene meri. Kot je povedal poročevalec, je pomembno, da zagotovimo to, da se dejansko izvedejo zaveze za Erasmus Plus in pa za druge programe, kot naprimer Stvarna Evropa in pa Evropa državljanov. Kot vemo, je osnutek proračuna komisije takšen, da smo odbor za kulturo pristojni za 85 proračunskih vrstic, to je v glavnem v 15. poglavju, izobraževanje in kulture, potem 16. poglavje, tam je pa vključena tudi komunikacija. Tukaj se strinjam z vašim pristopom. Večina zneskov, večina sredstev je namenjenih na tri večletne programe, kot je bilo že omenjeno. Ti so najbolj prepoznani, pa tudi najbolj priljubljeni med evropskimi državljani. Zato so tudi politično gledano ti programi najbolj bistveni. Ko se sprejme odločitve eh, pri proračunu 2016, bomo seveda morali to upoštevati. Potem imamo še določene subvencije za nekatere organizacije in potem posamezniki oziroma organizacije bolj konkretno lahko vidijo, kaj Evropa v praksi sploh počne. Kot je poročevalec zelo jasno povedal, glede mandata za trialog, o čem bomo govorili jutri, tukaj moramo biti zelo, zelo previdni v zvezi z neplačenimi zneski. To je zelo kočljiv problem. Zakaj? Napovedi za izplačila, za ta osnutek proračuna in pa za druge v prihodnosti mora biti tak, da zajema program za 2016, pa tudi zneske, ki niso bili splačeni v prejšnjih letih. Torej, vse to moramo poštevati. Zato moramo biti zelo, zelo pozorne. Moramo poskrbeti za to, da bomo dejansko lahko vse te zneske ali da bomo polno kritje. In pa to, da so številke za 2016 takšne, da bomo potem dejansko lahko tudi um, nadomestili neizplačena sredstva iz preteklosti, torej da bo denarja dovolj. Kajti to, kar se sedaj dogaja, je velika škoda za državljane, pa tudi za sam imič Evrope. Če si pogledamo te proračunske številke, bi bilo pametno videti par stvari na podlagi teh dokumentov, ki smo jih videli do sedaj. Operativni stroški se zvišujejo, kot vidimo. To sedaj presega 5 odstotkov, bomo morali točno vedeti, kaj to pomeni, ampak na vsak način teh dodatnih 120 milijonov za Erasmus Plus je dobro, ampak prav tako ima tudi dvig v plačilih, če se ne motim. Na vsak način moramo vedeti in razumeti, kaj so ta plačila in zakaj so namenjena. Prav to je bistvo pri proračunu, to smo slišali že prej od komisarja moramo vedeti, kje so bile sprejete največje zaveze, naprimer pri ostalih Evropi. Imamo 15 milijonov več za prezem obveznosti in pa več kot 50 milijonov za plačila, potem Evropa državljanov, um, 1 milijon več za obveznosti in pa 7 milijonov več za plačila. Po mojem mnenju, te okvirne številke za proračun kažejo, da vemo, da so ti projekti tudi politično gledano zelo pomembni. Če si pogledamo te številke, potem vidimo, da se bodo pojavili določene dvomi. Vsaj pri meni se že pojavljajo dvomi. In prav tako moramo tudi pogledati, kaj bo s pilotnimi projekti. Imamo tukaj potem še 25 eh, pilotnih projektov in treba je ugotoviti, kako se bomo odzvali na teh 25 projektov. Pri tem je treba poštevati predvsem kakovost. Predvsem moramo vzeti na znanje kriterije in potem še pripravljalni ukrepi, teh je 8, sedaj ne bi šel v to, ampak tudi to moramo pogledati. Vem, da se da je ravno kar začenjal postopek, ampak gledajte, odbor za kulturo, nasplošno rečeno, delamo na podlagi soglasja. Gre za to, da vsi podpiramo te ukrepe in pa eh, programe, ki so v naši pristojnosti. Zato, ker je to pomembno. To so pomembni programi za nas, pa tudi za evropske državljane. Zato mislim, da moramo to vedno povdarjati in tudi dati jim politično podporo. Hvala lepa. Torej, kasneje bomo morali opredeliti te prednostne naloge. Strinjam se s tem, kar ste povedali tudi glede plačil. Torej, to je pač eh, tveganje. Treba je obravnavati ne samo redna plačila, temveč tudi plačila predhodnih let. Gospa Trupel. Ja, želela sem omeniti samo nekaj eh, točk. Torej, kulturna industrija mora res imeti strateški pomen znotraj tega instrumenta in zato mora naš odbor to tudi počrtati. Torej, v EFSI-ju mora ta biti kultura in izobraževanje tudi ustrezno umeščena. Kajti zdi se mi, da temu ne posvečamo dovolj pozornosti. In na to, kar se mi še zdi pomembno, je vprašanje, Eh, trajnostnega financiranja Euroneta. Imamo bolj ali manj sprejet eh, že sporazum z drugimi strankami, da se to podpre. Kar se tiče programa Erasmus Plus in pa eh, kulturo, je ključnega pomena, da podčrtamo potrebo potem, da se financirajo majhni projekti in tudi iz regionalnih skladov, kajti vemo, da ima komisija vedno tendenco, da se osredotoča na velike projekte, to je z upravnega vidika tudi laže, ampak za nas je pomembno, da imamo dostop do več ljudi, torej več kot doslej in zato se je treba prizadevati za financiranje majhnih projektov. Dobro, hvala lepa. Mislim, da je to pomembno. In eh, v uredbi Evropa za državljane je eksplicitno omejeno, omenjeno, da se je treba osredotočiti na tiste projekte, ki imajo velik učinek in to niso nujno največji projekti. Torej, Gospod eh, Sajevski, lahko zaključimo s to razpravo? Ali želi še komisija prekaj povedati? Ali je prezgodaj za komisijo? No, v vsakem primeru računamo na to, da bo komisija sledila tej razpravi in da si bo prizadevala za naš proračun. Če se želi še kdo izraziti glede tega vprašanja, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Torej, govorili smo o različnih točkah. Proračun, kakršen je predstavljen, spoštuje finančne perspektive. Kot ste videli, je proračun tudi malce zvišen, torej za ustvarjeno Evropo in Erasmus. Prav tako eh, smo tudi povečali sredstva za kredite za plačila, kot ste omenili. In eh, tu gre zlasti za to, da je treba izplačati eh, določeno število plačil za že opravljene programe, treba pa je predvideti tudi sredstva za 2016. In še nekaj sem želel povedati, torej eh, Zabeležili smo si pomen financiranja majhnih projektov, ampak kot veste, smo tu malce pod pritiskom, kajti z administrativnega vidika, kot ste sami povedali, je lažje upravljati z večjimi projekti. Ampak dejansko je tako, da večina eh, sredstev gre majhnim in srednje velikim podjetjem. To pomeni, da mislim, da smo kar uravnoteženi. Eh, v odnosu do drugih programov, ki jih financira komisija. Hvala lepa. Spomnila bi na to, da po letu 2016 bo tudi novo eh, jamstvo za kredite, torej nov finančni inštrument na voljo, torej za ustvarjalno Evropo. In eh, komisija oziroma naš odbor bo prosil komisijo do konca leta še za eh, pojasnila. Gospod Sojevski, ali želite še odgovoriti? Kaj ti čez nekaj minut eh, se nam bo pridružil finski kolega? Morda lahko prekinimo za pet minut? Eh, eh, eh, torej bomo za šest do sedem minut prekinili zasedanje torej medtem ko čakamo gospoda fernandesa sedaj nimamo časa za obravnavo drugih vprašanj zato predlagam odmor šest sedem minut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

Hvala lepa, da ste se nam pridružili, gospod Fernandez. Torej, pravkar smo prisluhnili gospodu Strojevskemu, ki je naš poročevalec za proračun. Torej, skupaj delate na tem vprašanju in govorili smo s kolegi o prednostnimi nalogami za proračun 2016. Vemo torej, da ste predstavili proračun že v desetih odborih, zato imate zelo jasno predstavo o tem, kakšne so strateške prednostne naloge vseh odborov. Torej za nas je ključnega pomena izobraževanje, usposabljanje na področju ustvarjalnosti, pa tudi državljanstva, mladine in tako dalje. In to je vse povezano tudi z audiovizualnim sistemom in po našem mnenju mora imeti vse to mesto v Evropi, ki naj se razvija in ki ne želi nikogar izključiti torej tako imenovana pametna Evropa. Torej, dala vam bom besedo, potem bom dala besedo gospodu Strojevskemu in na to bodo kolegi tudi podali svoje pripombe. Vem, da je bilo nekaj vprašanj v zvezi s plačili in eh, parlament si je na tem področju prizadeval za to, da bi bilo to doseženo in želeli bi tudi imeti boljši obogled v povezavo med proračunom 2016 in pa naložbenim načrtom gospoda Junkarja in eh, pa sinergije, ki bodo za nas zelo pomembne. Izvolite. Hvala lepa in eh, se upravičujem, sem zamudil zato, ker je prišlo do zamude v odboru Ekon in eh, moral sem počakati, da sem prišel na vrsto, kajti prijavil sem se za vprašanje gospodu Dragiju. Torej se opravičujem. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste me povabili. Torej prihajam za to, da vam podam nekaj informacij, ampak zlasti za to, da prisluhnim vašim pripombam. Torej 11. marca na plenarnem zasedanju smo smernice za proračun že sprejeli, pa tudi prednostne naloge, se pravi za, zlasti za majhna in srednje velika podjetja, pa tudi notranja solidarnost, zunanja solidarnost, varnost in pa migracije, pa tudi druge prednostne naloge. Torej izhajamo iz načela, da spoštujemo zaveze in z tega vidika imamo glede vprašanja plačil tudi sporazum za to, da se za maksimum dve milijarde tudi uh, skrči obseg eh, neplačanih obveznosti za obdobje 2007-2013. Torej, to je sramota, da ne plačamo tega, kar smo dolžni, kajti plačila so seveda logična posledica zavez. Tudi v načrtu uh, Eh, Juncker, EFSI, je predvideno, da neuporabljene marže uporabimo drugot, kajti to gre v širše marže in to bomo lahko po letu 2016 tudi uporabili. To je načelo prožnosti. In tudi drugo možnost imamo in sicer uh, orodja za prožnost. Torej, treba je spomniti, da smo sprejeli uh, ta večletni finančni načrt 2014-2020 eh, eh, in da smo ga omejili, zato tudi, da se lahko na to poslužujemo teh eh, marš kot instrumente prožnosti. Spregovoril bom tudi o koledarju. 23. junija bomo sprejeli poročilo o mandatu za trialog in na to julija na plenarnem zasedanju bomo sprejeli ta mandat. Na to septem, do septembra je treba uh, uložiti predloge sprememb, torej do 3. septembra za poslance, 10. Eh, septembra za skupine in na to. Uh, 28. do 30. septembra bomo glasovali o amadmajih, na to 12. 13. oktobra bomo eh, glasovali o amadmajih in na to eh, konec bomo glasovali o rezoluciji. Torej, nasplošno naj povem, da smo zadovoljni z osnutkom proračuna. Poraču poročila in eh, mislim, da je tudi odbor lahko zadovoljen. Torej v tem osnutku proračuna smo predvideli več sredstev eh, za Erasmus Plus in sicer za 7,4% več kot 2015 eh, in prav tako tudi za druge postavke. Torej več kot 75 eh, odstotkov eh, plačil je namenjeno zavezan za 2016 in samo 25 odstotkov za plačilo neplačanih obveznosti. Na to glede eh, oddelka 3, tu je treba paziti na to, da bomo morali uporabiti instrument za prožnost, eh, kaj ti nimamo marš in sicer gre za 24 milijonov evrov, ki je temu namenjenih. In tu imamo določeno maržo, moramo videti. In na to program uh, kulta, kot naprimer ustvarjalna Evropa, torej tu imamo zvišanje za 8 odstotkov prav tako tudi za 4,5 odstotkov imamo eh, zvišanje za ustvarjalno Evropo in za plačila 29 odstotkov. Kar se tiče sredstev za komunikacijo, tudi tu so sredstva zvišanja. Torej, to je najpomembnejše imamo še odprto vprašanje v zvezi z pilotnimi projekti in pripravljalnimi deli. Tu nimamo marže, ampak tu bomo naredili vse, kar se da, zato da bomo uporabili prožnost za doseganje teh ciljev, kajti eh, tako pilotni projekti kot pripravljalna dela so zelo pomembna. To je naš cilj, poleg tega imamo še en cilj in sicer glede, da na to, da smo naredili frontloading za pobudo za poslovanje mladih za 2014-2015, za 2016 nimamo zavez. In želeli bi, da se s programom nadaljuje. Mislim, da kar nekaj kolegov še ni videlo, da za 2016 nimamo zavez torej, za to pobudo za zaposlovanje mladih. Zakaj? Zato, ker smo teh 6 milijard evrov predvideli za 2014-2015. In torej že v mandatu za trilog eh, to predlagamo in to bo prednostna naloga, ki sicer ne bo lahka, ampak eh, to je prva prioriteta in sicer zaposlovanje. Želimo prožnost, ampak to pomeni, da želimo upisati neuporabljene marže za doseganje tega cilja in zato, da bomo lahko imeli zaveze za 2016. Torej, to želimo za 2016, za ta program, ki je pomemben. Eh, seveda, tu prihaja do protislovja imamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti, zlasti za mlade, po drugi strani pa imamo veliko denarja, ki ga države članice ne uporabljajo. Torej, treba si je tudi pogledati, zakaj eh, se ta situacija pojavlja, če je treba spremeniti pravila. Potem jih bomo pač spremenili, ampak to je nekaj, kar ostaja prednostna naloga. Torej, vsaj jaz tako mislim, ampak eh, želel bi prisluhniti tudi temu, kar imate zapovedati. Torej, na hitro, torej, informacije, ki sem jih želel podati, skupaj z mojim upravičilom za zamudo, ampak zlasti me zanima, kaj vas skrbi, kakšne so vaše prioritete, vaše kritike za to, da bomo lahko oblikovali najboljši možni proračun. In zato tudi obiskujem vse odbore. Hvala lepa za to obvestilo. Gospod Strojevski, izvolite kot poročevalec za proračun. Vam dajem besedo, ampak naj spomnim tudi na to, da si je ta odbor prizadeval za zvišanje sredstev za ustvarjalno Evropo in Erasmus. In ne bi želeli Eh, izgubiti eh, tega, kar smo si priborili. Kar pa se tiče državljanstva, o tem smo govorili z pristojnim komisarjem, ki je bil tu. Torej res je, da imamo tu mm, zvišanje eh, sredstva, ampak že prvotni odstotek, 14 odstotkov, ni bil zelo visok. Torej mi smo zelo upleteni v to vprašanje mladih, torej zaposlovanja mladih kajti to vključuje tudi izobraževanje. Izvolite. Drugi kolego. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Naj najprej povem naslednje. Torej, nasplošno velja, da eh, financiranje za kulturo na evropski ravni je zelo majhnega obsega. Torej, najlažje bi bilo, če bi rekli, No, naj odbor za kulturo ohrani to, kar ima, kajti to itak že ne predstavlja veliko. In to pravim zato, ker vsako leto imamo posege na kmetijski trg, kar je veliko, kar predstavlja veliko večjo vsoto kot eh, vse, kar porabimo za izobraževanje v Evropski uniji. In zato bi vas prosil, da si prizadevate za to, da najdemo čim več sredstev za kulturo. Sedaj pa še nekaj podrebnosti. Torej, zelo cenimo dejstvo, da je Erasmus Plus dobil več sredstev. Vsi se strinjamo, da je to zelo pomemben program eh, in je zelo zelo dober program, ampak želeli bi uravnoteženo situacijo. Ne bi želeli, da neplačana plačila iz preteklosti posežejo v financiranje sedanjih eh, projektov. Te je treba zaščititi in sredstva za nje je treba zaščititi. Prav tako nam je tudi veliko do Euronet Plus programa. Kaj se je tu zgodilo? Ta program bi moral biti jamčen za tri leta, ampak eh, postopek je bil ustavljen in sedaj nam je bilo obljubljenih pet milijonov evrov, ampak eh, to je vsaj en milijon evrov manj, kot eh, nam je bilo obljubljeno. Prav tako imamo težave tudi z roki. In če imamo mi težave z roki, potem imate vi gospod fernandez še več eh, težav včasih so postopki zelo kratki včasih so usporedni kar praktično pomeni da je naš čas za odziv zelo omejen to se nanaša na pilotne projekte na primer najprej bomo glasovali potem pa bi komisija o tem glasovala upam da bodo upoštevali to, kar bomo mi glasovali. Torej, tu se mi zdi, da gre postopek v napačnem vrstnem redu. Na to še vprašanje glede pripravljanih del in pa pilotnih projektov. Ali je to eh, predvideno v obstoječih, znotraj obstoječih marš ali bo to prilagojeno v prihodnosti? Z drugimi besedami, kakšno financiranje je komisija predvidela? Torej, potrebujemo eh, informacije o tem, zato da bomo vedeli, s čim se bomo soočili. Torej, pridobil sem informacije, da pilotni projekti ne bodo prejeli nobenega denarja oziroma ne več eh, kot eh, sedaj. Zanima me, če to drži. Hvala lepa. Gospod gospa Freire in gospa Trupel. Najprej se zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da danes z nami spregovorite o najpomembnejših točkah v odboru za kulturo. Prej smo se že pogovarjali eh, s komisarjem Avramopoulosom v zvezi s programi za državljane. V zadnjih letih je bilo tako, da se je eh, veliko sredstev namenilo predvsem velikim projektom. Eh, tako da bi želeli znotraj našega odbora eh, sredstva tudi za manjše projekte, želeli bi, da bi, da bi bil eh, proces zaprošanja lažji, da ne bi bilo treba imeti šest, sedem velikih partnerjev, temveč da bi bili projekt, projekti lahko tudi v manjšem obsegu. To bi prispevalo k celotni skupnosti. Glede proračuna, Eh, bi bilo to pomembno zapisati. Potem bi pa tudi sama povdarila, kar je bilo že povedano v zvezi z eh, Euronetom Plus. Več let smo imeli konstantno eh, financiranje. Letno smo imeli tudi nove vloge. Ko govorimo o spostavitvi Eh, radio mreže, kar je nam zelo pri srcu, je zelo eh, kontraproduktivno, da postopamo tako, kot se dogaja zdaj. Potrebujemo torej trajnostno financiranje te mreže in eh, za nas bi bilo pomembno, da to še enkrat povdarimo. Potrebujemo kontinuiteto, ne pa, da se stvari zaustavijo za kakšno leto. Pomembno je, da poudarimo, Mm, v okviru eh, naložbenega programa gospodega, gospoda Junkerja, eh, da poskrbimo tudi za eh, izobraževalne programe, za kulturno industrijo, da ti še naprej imajo zelo pomembno vlogo naložbe v kulturno gospodarstvo in izobraževalni sektor so po mojem zelo pomembne, kajti to spodbuja gospodarsko rast in pa potencial. Tako uh, tudi naš sektor dobi dobro možnost za rast. Torej, investicije v izobraževanje so trajnostne in to je treba spodbujati. Na ta način dobimo dobro kvalificirane delavce, osebje in uh, na ta način lahko zgradimo ustrezno gospodarstvo zato eh, bi želeli, da podprete um, zahteve našega odbora. Seveda vemo, da to ni lahko, ampak to je potrebno za nadaljni razvoj zlasti v sektorju izobraževanja v Evropski uniji. Hvala lepa, Helga Trupel, hvala lepa, gospod Fernandez, da ste se nam pridružili. Blinded culture and cultural exchange. Naj poudarim, da sta kultura, izmenjava kulture, kulturni dialog, eh, to je vse bistveno za Evropsko unijo, kajti če ljudje nimajo možnosti, da pridejo v stik, potem je težko razumeti eh, reakcije in pa razmišljanja drugih. Tako da je to po mojem mnenju bistveno za naš odbor. In eh, tak bi moral biti tudi pristop parlamenta in odbora za proračun. Podpiram to, kar je že bilo povedano. Evropski sklad za Eh, strateške naložbe, bi moral podprijeti tudi uh, kreativne industrije, izobraževanje, kulturo. Torej, eh, to je res bistvenega pomena za razvoj v naslednjih letih. Erasmus Plus je dobil več sredstev, 14 odstotkov več z novim večletnim okvirjem. Potrebovali pa bi Eh, še večjo podporo. Vidimo, eh, kakšne uspehe smo dosegli, ampak to ni dovolj, če si pogledamo, kakšne so potrebe v naši družbi. Zato mislim, da se moramo potruditi po najboljših močeh. Če je kakršnakoli možnost, da se proračunska premakne, sredstva premaknejo na naša področja, bi bilo to dobro. Potem je tukaj program Evropa za državljane. Omenili ste, da bo prišlo do nekega povečanja, ampak mislim, da to ni dovolj. Zelo jasno je bilo, ko smo se pogovarjali s komisarjem da se veliko projektov trenutno zavrne. To pa ni reklama za Evropsko unijo in to je slabo za mnoge državljane, ki bi sicer želeli biti dejavni, angažirani. Mislim, da moramo storiti več v letih, ki prihajajo, da okrepimo eh, sredstva za programe Evropa za državljane. Tukaj ne gre samo za odstotek, potrebujemo večjo podporo. Potem je tukaj še program Euronet Plus. Če želite prenovo tega, potrebujemo dodatna sredstva, na tem moramo delati skupaj. Gre za komunikacije, ki se prek radijskih mrež posredujejo ljudem in to je bistveno, da so ljudje v stiku s tem, kar se dogaja v Evropi. Hvala lepa, kolega Morgano. Hvala za vašo predstavitev. Hvala, da ste prišli. Dve stvari bi eh, želel izpostaviti v skladu s tem, kar so povedali že drugi kolege. Eno je povezava mm, med povečanji odobritev za prezem obveznosti in potem ustreznih odobritev plačil. Kakšna je korelacija med njimi? Potem pa je drugo vprašanje. Vprašanje povečan. Mi želimo stabilizirati proračun, želimo dolgoročno, dolgoročno programiranje in, in če se vnaprejšnja plačila ne plačuje, je to slabo. Želimo zagotoviti kontinuiteto in stabilnost. Učinek proračuna Evropske unije je določen tudi z denarjem, ki se investira. Če si pogledamo, koliko denarja je v proračunu za kulturo, lahko vidimo, da je kultura obravnavana kot nekaj marginalnega pomena. Ampak dejansko je kultura tista, ki gradi mostove med različnimi stvarmi, ne samo med državljani. Gre tudi za to, kako državljani dojemajo Evropo. Ta percepcija je lahko negativna, neutralna ali pa celo pozitivna. In mislim, da tukaj ne vlagamo dovolj, da bi promovirali evropsko kulturo. V širšem smislu, seveda. Treba je govoriti še o drugih stvarih, recimo o pomenu brezposelnosti. Treba je obravnavati tudi to vprašanje. Mislim, da je absolutno možnost, da tudi kultura tukaj pomembno prispeva. pri obravnavanju brezposobnosti. Ne želim biti predolg, govorili ste o različnih zadevah, vključno uh, s pilotnimi projekti in to, kar ste povedali, podpiramo. Seveda bi pa želeli tudi izpostaviti, da bomo morali glede na situacijo postaviti prioritete. Enako velja tudi za pripravljalne ukrepe. Hvala lepa še sama sem nekaj želela dodati. Gre za definicijo celotnega koncepta kulture. No, se upravičujem, eh, še nekdo drug želi besedo. Hvala lepa. Vse lahko podprem, kar je bilo povedano doslej. Dva vidika pa sta za me še posebej pomembna. Tukaj so ljudje med nami, ki razumejo proračun veliko bolje kot jaz sama, ampak eh, treba je podariti nekaj, kar je podaril že kolega eh, Zdrojevski. V naših programih eh, imamo tako malo denarja, da ne moremo dopustiti, da se sredstva zmanjšujejo tam, kjer so nam bila srednjeročno obljubljena. In če potem tukaj še odzememo sredstva, ne pridemo nikamor. Mislim, da obstaja soglasje, da tega nikakor ne moremo sprejeti. Potem pa še druga stvar. V prihodnjih proračunih moramo nujno poskrbeti za to, da ne bo teh eh, vrzeli med odobritvami za prevzem obveznosti in odbritvami plačil, zlasti, ko gre za Erasmus. Plus, e, spomnim se izjave komisije, da če ne bomo nič storili, potem bo treba v okviru Erasmusa plus uh, kar končati štipendiranje, štipendiranje, ker več ne bo sredstev, že konec julija letos. In to so verjetno zelo vidne stvari, uh, ki jih Evropa kaže navzven, torej vse tisto, kar se počne prek Erasmusa, plus je zelo odprejemljivo, zelo vidno in če ljudje ne dobijo izplačil, potem eh, je to udarec za Evropo, pa tudi za parlament. Zato vas nujno prosim, da ravno pri Erasmusu plus poskrbite za to, da ta vrzel med odobritvami za prezem obveznosti in odobritvami plačil ne bo prevelika. Potem Euronet Plus, tudi tukaj se strinjam s tem, kar so povedali kolegi in kolegice pred menoj. To je področje, o katerem moramo nujno govoriti. Kaj bomo prihodnje naredili uh, z Or Euronewsom? Tukaj gre tudi za vsebinski problem če lahko um, dobimo denar nekje druge, če lahko privrčujemo na drugih koncih, da ohranimo Euronews, bi bilo to dobro, kajti ravno to je zelo problematično vprašanje. Tudi ko gre za eh, zasebne financerje, ki sodelujo pri Euronewsu. Vprašanje je, če naj bi Evropa ta projekt še naprej podpirala v taki višini kot doslej. Hvala lepa, Petra. Naslednji. Zahvaljujem se za besedo. Uh, strinjam se s, glede tega, kar je povedala Petra o uh, Euronetu in pa Euronewsu. Seveda potrebujemo več denarja in 25 milijonov, kolikor se dodeljujejo. Dodeljuje uh, Euronews, to je kar nekaj. Komisija je potrebovala 8 tednov, da odgovori na moje parlamentarno vprašanje. To je precej prekroka. In eh, ko sem potem to izpostavil prek medijev, so, to, eh, so končno odgovorili. Pomembno je, da spoštujemo sprejete pogodbe in to velja tudi za Euronet. Torej, sam nisem tako naklonjen subvencijam za eh, medije, ampak eh, dobro je, da imamo neodvisne medijske glasove, eh, obratno kot v nekaterih drugih primerih. Torej, ne drži, da je več denarja nujno bolje, da je več trošina nujno bolje, da je več poseganja v neko področje nujno bolje. Gre za to, da morajo državljani videti dodano vrednost eh, Evrope tudi na drugih področjih, recimo pri Erasmusu. Plus. Tega zelo podpiramo. Državljani, državljani Evrope, eh, ta program. Tukaj smo nekoliko skeptični. Eh, veliko ljudi v Združenem kraljestvu recimo želi, da Združeno kraljestvo odide iz Evropske unije in včasih k temu tudi sami ne prispevamo najbolje. Torej, proračunska disciplina je bistvena. To podpira tudi Združeno kraljestvo, če naj bi ostalo v Evropski uniji v ustreznih okoliščinah. Pozorno poslušam razpravo, treba pa je poudariti potrebo po tem, da se spremlja uh, uh, visoka potrošnja v Evropski uniji. Uh, nujno je, da se visoka sredstva dodeljujejo predvsem tistim področjem, kjer se dodaja dodana vrednost. Naj vas spomnim, da je ravno vaša država ena tistih, ki dobijo največ denarja za Erasmus. Zato, ker je pri vas kar veliko popraševanja. Treba je uh, nujno povedati, da ne želimo več denarja za Euronews. Želimo uh, trajno financiranje Euroneta plus. To sta dve različni uh, stvari. Mogoče je uh, bilo narobe razumljeno. Euronet plus je skupaj kupek mnogih manjših lokalnih radijskih postaj, ki sami ne morejo producirati evropskih vsebin, zato so se združili, tako da lahko ena radijska postaja uporablja tudi vsebine, ki so jih pripravile druge radijske postaje. Gre za to, da se uporabi dodana vrednost, torej v tej mreži, se izmenjuje vsebino in to je treba uh, spodbujati. To se imenuje Euronet Plus. Glede Euronewsa pa se strinjam, da uh, tega ni treba več podpirati v taki uh, meri, zlasti, če imamo ogromno drugih investitorjev, tudi uh, zasebnih investitorjev. In uh, če bi odzeli sredstva Euronewsu, jih potem lahko vložimo v. Eh, Ronet Plus. In tukaj se strinjam, eh, da je treba, eh, to, s tem, kar je povedala Petra Kamerevert, da je treba pogledati, kaj se dogaja v okviru Euronewsa, kakšno je stanje v Ukrajini, kako je zasebni investitorji, ki so se vključili, kaj se dogaja, ali je to še vedno v smislu Evropske unije, ali je to vredno podpore. Ko pa gre za Euronet Plus, torej za radijsko, zvezo. To pa je nekaj, kar je v našem interesu in želimo, da se še naprej dogaja. Hvala lepa za to pojasnilo. Ja, tukaj je razlika med dvema uh, evropskima mrežama, Euronews pa Euronet. Gre za to, da neodvisne nacionalne radijske postaje predvajajo evropske vsebine. Euronews pa je drugo vprašanje. Mislim, da se moramo temu še več posvetiti. Lahko se o tem pogovarjamo tudi na seju koordinatorjev. Tem, eh, v to se mora poglobiti tudi Evropska komisija. Treba je posvetiti več eh, pozornosti področju komunikacije. Tukaj je nekaj težav. Pripričana sem, eh, da ste razumeli, da je treba temu posvetiti več pozornosti. Še ena stvar. Kultura ni nekaj generičnega. Kulturne kreativne industrije eh, zasedajo 7 odstotkov BDP-ja. Ljudje tega do, dosti krat ne vedo, ampak gre za panoga, eh, panogo z visoko ravnjo intelektualnega kapitala. kultura je tukaj med nami in eh, tukaj gre za digitalni svet, gre za kulturni dialog, eh, za vse, kar povečuje občutek, kako je biti evropejec. To velja tudi za Erasmus. Programa Erasmus Plus in uh, ustvarjalna Evropa ustrezno porabita eh, denar, ustrezno se uh, obvladujejo tudi morebitni presežki. Popraševanja je precej, sredstva se izkoristijo, torej to je nekaj, kar ljudje želijo imeti. Hvala lepa za vašo pozornost. Izvolite za zaključne besede. Eh, Hvala lepa vsem. Lahko vam rečem, da imate tukaj zaveznika. Uh, in uh, imam veliko ambicij, ampak sem tudi realističen. Tudi vi ste taki. Enako smo mislili tudi pri Evropskem um, skladu za strateške naložbe. Na začetku so vsi dejali, da je nemogoče znižati številke pri obzoru 2020 in pa CEF. In potem smo za milijardo um, znižali te zneske. Prav tako je to potem imelo tudi posledice za proračun 2016. Ne za Erasmus, ampak za proračun 2016. Tam bomo poskusili ponovno vrstiti um, preuzeta sredstva. Evropski proračun znaša okoli en odstotek uh, GNI, torej uh, nacionalnega dohodka, to je 140 milijard, ampak samo 6 odstotkov se nanaša na administrativne odhodke vse trenutno. Kaj pomeni, da se 94 odstotkov namenja za naložbe. Zato, torej, mislim, da ni nobene države, ki bila bolj proevropska um, kot pa evropska institucija. Torej, vsi namenjajo več kot 6 odstotkov za administrativne stroške. Evropska unija je najbolj proaktivno usmerjena. Zato vidite, kakšna je dodana vrednost proračuna. Vedno govorimo o tej dodani vrednosti proračuna, tudi tukaj. Naprimer pri politiki za mlade in pa pri kulturi, pri izbraževanju. Vidimo, da so to nacionalne pristojnosti. To so v bistvu pristojnosti samih držav članic, ampak evropski proračun pa vseeno daje še več. Ehm, v bistvu iz evropskega proračuna dobijo več kot pa dobijo ti ljudje iz nacionalnih proračunov za te ene in iste stvari. In sveda imamo tukaj določene omejitve uh, in proračunske meje. Komisija je podala predlog proračuna, sedaj bomo videli, kako bo s tem, bomo videli, kaj bo dejal svet. In bomo videli tudi to, kaj storiti za to, da bi prišli do tega ambicioznega cilja, ki ga sam zagovarjam in pa seveda, da tudi smo realistični, kot sem tudi že povedal, pri pripravljalnih ukrepih in pa pri pilotnih projektih. A, je tudi to treba poštevati. Samo 140 milijonov imamo za pripravljalne ukrepe in pilotne projekte pri, a, pri tej uredbi, torej finančni uredbi. A, Ampak problem pa je, da nima nevelskega prostora za pilotne projekte in pa pripravljene ukrepe. Kaj se da jasno pri tem trialogu in pa pri mandatu za trialog? Želimo upoštevati fleksibilnost, da povečamo manjvski prostor in pa da tudi mogoče boljše možnosti za pilotne projekte in pa pripravljene ukrepe. Lahko tudi drugače povem. Želimo manjvski prostor za pilotne projekte in pa uh, pripravljene ukrepe pri tretji rubriki. Uh, pri 1A to imamo, pri tretji pa ne. To lahko strimo na več načinov in en izmed načinov, kako povečati to fleksibilnost pri razdelkih, je, da um, upravimo ta mehanizem za fleksibilnost. Pri Erasmusu Plus smo številke povečali za 40 odstotkov, za 14 um, milijard evrov. Eh, glede na prejšnje proračunsko obdobje, torej 2007-2013. Prav tako smo videli tudi dvige pri sprejemih obveznosti, torej 15 milijonov na 16 milijonov sedaj za 2015. In to je potem vplivalo tudi na plačila. Sedaj moramo dati na voljo zadosti sredstev za plačila. Mislim, da sem odgovoril na vprašanje glede pripravljalnih ukrepov in pa pilotnih projektov. Prav tako računam na vašo pomoč pri tem, da uspemo doseči fleksibilnost za te cilje. Razumemo, kaj želite povedati in prav imate, ko pravite, da ta uh, tretji razdelek je manjši kot pa drugi, uh, vsi drugi razdelki. Ta dvig uh, za velik odstotek v majhni uh, v majhnem razdelku je seveda potem um, sorazmerno večji učinek, kot pa če bi naprimer um, absolutno številko znižali za enako številko, če bi bila celotna rubrika predvsej večja. Seveda je vse to pomembno, pa tudi informiranje, komunikacija je zelo pomembna. Moramo ustrezno uporabljati programe, ki so na voljo. Lahko vam povem, da zelo dobro poznam naprimer program za mladino, kulturo, izobraževanje, kajti pri nas doma sem izdal knjigo z vsemi programi za mladino, izobraževanje in tako dalje, ker sem želel informirati ljudi. In naslov knjige je bil Brez meja. In na takšen način mislim, da moramo obravnavati tudi to. Potem Evropski sklad za strateške investicije, to je sedaj odprto, to je odprto tudi za naložbe v izobraževanje in pa kulturo sedaj moramo uporabiti to, kar je na voljo. Prav tako je bilo govora tudi o negativnih prioritetah. Morda sedaj ne bi šel na to, ampak pri pogajanjih mislim, da je lahko to zelo pomembna zadeva, ker ti pravi, da vemo, ali bomo na koncu potrebovali presporoditev sredstva, torej iz ene vrstice v drugo vrstico, ali ne. Prav tako um, sem si zapisal tudi vprašanje glede Euronet Plus. Torej, bom razmislil o tem in seveda me zanimajo tudi vaši predlogi sprememb glede vseh teh vprašanj in pa teh proračunskih vrstic. Upam, da bo svet ustrezno prebral eh, ta predlog komisije oziroma da bo um, dobro odgovoril, kajti pogosto smo bili razočarani na svetu v preteklosti. Kot pravijo, svet mora spoštovati zaveze iz preteklosti in mora spoštovati večletni finančni okvir. Prav tako je treba spoštovati kompromis. Prav tako, prav tako pa mora tudi spoštovati javne izjave. To je nekoliko teže, ampak vseeno. Torej, pogosto govorijo o svojih ciljih, ampak eh, potem se to steče drugače. To sploh velja tukaj za, za poslovanje, kajti to pa gotovo je prednostna naloga, ki jo vsi zagovarjamo. Hvala. E, e Hvala lepa. Še naprej računamo na vašo podporo. In to bo gotovo v skladu tudi s to publikacijo, ki ste omenili. Rok za predložitev amantmajev je. 30. juni. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda, sestanek koordinatorjev, nekoliko že zamujamo z urnikom.